Good afternoon, um, everybody. Welcome. Pozdravljeni vsi na popovdanski seji. Preden pa začnemo, bi prosila, da si nataknete slušalke, nadanete slušalke, kajti tolmači bodo prebrali sporočilo namenjeno nam. Tolmači vas moramo obvestiti, da je delovni spor zaradi enostransko usiljenih delovnih pogojev še vedno v teku in prehaja v tretji teden. No, kljub številnim poskusom na naši strani uprava parlamenta še vedno ni stopila v stik z nami, da bi poskušala razrešiti ta spor. Tolmači v vrsti kabin na današnjem sestanku so bili upoklicani in so tako prisiljeni delati. V znak solidarnosti ob tej kršitvi pravice tolmačev do stavke in diskriminaciji nekaterih jezikov in nekaterih poslancev in poslank smo se v preostalih kabinah odločili, da ne bomo prekinili dela, kot je bilo sicer predvideno. Z obžalovanjem vas obveščamo tudi, da, bo s pre, da bomo s tolmačenjem prekinili točno ob peti uri, kot predvideno. Hvala za pozornost. Eh, torej, kot sem že rekla zjutraj, upam, da bodo tolmači našli dobro rešitev za vse. To pomeni, da lahko začnemo z našo predstavitvijo na zelo pomembno temo za naš odbor. In sicer bomo govorili o nepoštenih trgovskih praksah v odnosih med podjetji v spletnem okolju. Pozdravila bi uh, paneliste, ki smo jih povabili, prav tako pa bi pozdravila vse, ki nas poslušajo po spletu. Kot sem že omenila, je to za naš odbor zelo pomembna tema, kajti to uh, zadeva podjetja, hkrati pa tudi potrošnike. In ker govorimo o uh, eh, notrnem trgu in o varstvu potrošnikov v tem odboru, um, imamo tukaj veliko skrbi, ki jih slišimo z obeh strani, pa tudi veliko interesov, ki so upleteni. Uh, um, in se prepletajo na tem področju. Izzivi, s katerimi se soočamo um, pri teh temah, so zelo veliki, ko gre za sodelovanje in odnose med poslov, med podjetji na spletnih platformah. Zelo na kratko vam bom predstavila paneliste. Kot prvi je z nami Znova, kot je bil tudi že na jutranji predstavitvi, gospod Štenk, ki je vodja enote za um, e-trgovino in platforme iz Evropske eh, komisije in oddelka za Connect. Potem imamo gospoda Price, ki je pravni direktor za brskalnik Google. Potem imamo gospoda Laurin Karija, ki zastopa in predstavlja eBay. Potem je naslednji panelist gospod Loh Bilar, ki je tukaj v imenu booking.com. Naslednji govornik bo gospod De Barin, ki zastopa Hot Rek, torej Hospitality Europe. In gospa Bermejo je tudi z nami, ki je predstavnica Španskega združenja zagonskih podjetij in mikro MSP-jev. Hvala lepa vsem, da ste se odzvali našemu povabilu. Uh, Povabila bi vas, da podate svoje predstavitve eden za drugim in vsak ima na voljo največ pet minut, tako da bi kar začeli. Predlagam, da damo najprej besedo gospodu Štengo. Izvolite. Hvala lepa in dober dan vsem. Najlepša hvala, da ste organizirali ta dogodek, ki je uh, zelo pravočasen pet minut bo težko um, stisniti ta predlog. Izhodišče pa so bile platforme. Platforme so dobre za gospodarstvo, za podjetje, za potrošnike, za digitalni enotni trg. In to smo povedali tudi že pred dvema letoma, ko smo objavili sporočilo o spletnih platformah. Veliko čezmejne trgovine, ki smo jih danes priča na digitalnem enotnem trgu, se verjetno ne bi dogajala brez teh digitalnih tržišč oziroma platform. In če si pogledate našo oceno učinka, ki je podlaga za ta predlog, je najprej preverila ekonomski, gospodarski vidik tega spletnega ekosistema. In zelo jasno je, da so spletne platforme postale glavno gonilo, ki omogoča dostop do različnih mini segmentov trga. In so tudi um, veliko, imajo veliko um, prednosti iz uh, spletne trgovine in iz uh, medpodnosti povezav. In seveda pa to privede tudi do medsebojne odvisnosti. Več kot milijon podjetij eh, je če dalje bolj odvisnih od teh platform, če želijo dostopati in doseči potrošnike. In to seveda vpliva na pogajalsko moč med temi pogosto majhnimi uporabniki in pogosto velikimi platformami. Ne gre pa zgolj za velikost, kajti velike uh, Eh, oziroma majhne platforme lahko igrajo tudi vlogo čuvaja na večjih potrošniških trgih. Glavni problemi, ki jih preučujemo v naši oceni učinka, kot jo lahko preberete v našem predlogu, so naslednji. Opazili smo nekaj škodljivih praks za podjetja, začne so se pri pogojih uporabe, Potem to eh, se nadaljuje s tem, da se usiljujejo enostransko, pogosto se spreminjajo brez predhodne najave, potem se tudi črtajo računi, eh, tukaj so vprašanje glede razvrščanja, dostop do podatka, diskriminatornih eh, praks, vertikalno igre, integriranih platform in tako dalje. Potem druga plast, drug sklop problemov je povezan z pravnimi sredstvi. Veliko krat imajo majhna podjetja težave najti hitro in očinkovito rešitev zase. In ne na zadnje, to predstavlja tudi tveganje za enotni digitalni trg, kajti ti problemi obstajajo in če se jih razrešuje na različne načine z razli, strani različnih uh, držav članic, lahko to privede do razdrobitve digitalnega enotnega trga. Veliko podjetij zadeva to, veliko raziskav to potrjuje, torej štiri peti ali štiri desetine ali pet desetin uh, podjetij je izpostavljen to vrstnim praksah, praksami. Torej govorimo o na stotine tisočih podjetij in situacijah, ki jih je mogoče izboljšati. In to je namen tega predloga. Ne, da bi spreminjali ekonomijo platform kot tako, temveč moramo poskrbeti, da bodo vsa ta podjetja eh, lahko delovala veliko bolj eh, eh, tekoče, brez trend, da se bodo lahko osredotočila na temeljno dejavnost in na podnujanje storitev in proizvodov strankam in potrošnikom v Uniji in po svetu. Torej želimo poskrbeti, da bi ta ekosistem deloval še bolje kot danes temeljne določbe osnutka uredbe torej eh, nagovarjajo oziroma obravnavajo te ključne vidike, ki sem jih omenil, potrebujemo torej jasne pogoje in to, da če se ti pogoji spreminjajo, da se mora to potrošnikom eh, sporočiti vsaj 15 dni naprej. Treba je povedati jasno, na kakšne podlage je mogoče črtati nekoga oziroma eh, ga sneti iz platforme in da ima potem podjetje možnost temu ugovarjati. Potem pa gre veliko določ v smer večje preglednosti glede razvrščanja, ocenjevanja, diferencirane obravnave, kjer obstaja preglednosti glede uporabe podatkov, dostopa do podatke in tako naprej. Potem pa imamo tukaj še tri različne stopnje uh, pravne, pravnih sredstev od uh, um, pritožb do posredništva in do sodnih uh, tožb. Vse to je torej vključeno v to uredbo, toliko o področju uporabi, gre torej za spletno delovanje, gre za storitve, ki se zagotavljajo informacijski družbi in gre za to, da gre za posredovanje med uh, poslovnimi pot, uh, uporabniki eni strani in potrošniki na drugi, da gre tukaj za pogodbene odnose, omenjal sem že pogoje uporabe. In gre za to, da se sprožajo transakcije posli, torej ne gre zgolj za platforme, kjer potrošnik takoj podpiše neko pogodbo, ko stopi na nek eh, spletno platformo, da bi kup, eh, rezerviral hotel ali kupil knjigo, ampak eh, gre za, tudi za posrodniške storitve, ki obveščajo potrošnike o teh storitvah, ki potem jih napotujajo na določeno drugo spletno mesto. Torej, ni pomembno, kje se to dogaja. Geografsko evropsko eh, gledano gre za evropska podjetja in za evropske potrošnike, ni pomembno, kje eh, ima platforma svoj sedež, ampak to posredništvo torej, se odvija v Evropi in to je bistveno pri tem predlogu. In ne na zadnje. Vzpostavili smo tudi observatori, eh, in eh, smo že v procesu ustanavljanja tega observatorija, ki bo spremljal ekonomijo in gospodarstvo platform, še zlasti na tistih področjih, kjer eh, so eh, v uredbi opredeljene določbe o preglednosti, tako da bomo vsi deležniki v Evropi bolje razumeli, kako se skupaj deluje, kakšni so s tem povezani problemi in kakšni bi lahko bili učinki politik, ki jih izvajajo platforme. Mislim, da sem povedal vse, kar sem lahko v petih minutah, seveda bom z veseljem kasneje odgovarjal še na vprašanja. Najlepša hvala. Naš naslednji govornik je gospod Price, ki prihaja iz vrst Google. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem pravzaprav svetovalec uh, za produkte na področju brskalnika Search in kontaktiram z ekipo, ki tukaj razvija produkte in uh, brskalnik. Moje glavno strokovno znanje uh, E, torej se navezuje na te brskalnike in na uporabo prava na tem področju. In toliko, da veste, odkot prihajam in da boste lažje razumeli moje komentarje. Verjetno bi bilo smiselno na, na začetku podati tehnični uvod v to, kako deluje Google Search, tako da uh, se lahko potem na to navežemo v kasnejših vprašanjih in tako da bodo vsi imeli nek splošen kontekst. Google Search in vse drugi brskalniki iz splošnega namena delujejo tro, na troj načine. Najprej razvijemo mrežo, razvijemo indeks in potem na podlagi um, vnosov podamo morebitne rezultate in odgovarjamo na vprašanje. Ta web crawling je prvi korak, je pravzaprav avtomatiziran proces. Skušamo namreč ugotoviti, kaj obstaja na spletu, na internetu in najdemo vrsto spletnih strani, ki jih že poznamo, skušamo potem najti povezave z teh strani na druge, sledimo tem eh, povezavam in potem nadaljnim in potem eh, snamemo vsebino, ki jih najdemo na tistih eh, uh, spletnih straneh in to se nadaljuje v neskončnost. Uh, internet ima 131 biliona različnih spletnih strani, tako da je seveda uh, lahko celo življenje podjetja posvetiš temu, da raziskuješ, kaj na teh spletnih straneh obstaja. Uh, to pač počnemo na, na večji ravni, v večjem kontekstu, kot bi počeli vi individualno. Ko greste na neko spletno stran, ne veste veliko o identiteti spletni strani, razen tega, kar ponudnik navede, potem sledite spletnim stranem in mi to počnemo, vendar pa na, v večjem obsegu. Drugi korak je ta, da vzamemo to, kar smo našli, kar smo dobili in da to zapakiramo na tak način, da lahko naši sistemi do tega hitro o, dostopajo na podlagi vnosov uh, uporabnikov. Tako skušamo lahko v nekaj 100 milisekundah uh, ponuditi rezultate, vendar pa zato moramo opraviti veliko predhodnega dela in raziskav, da bi na te vnose lahko odgovorili. In najpomembnejši vidik za današnjo razpravo je verjetno ta naloga, da. Uh, Razvrstimo rezultate za uporabnika. Ko uporabnik uh, vnese vnos, kar počnejo uh, pogosto, 15 odstotkih časa dobimo popraševanje, ki ga še nismo videli in takrat moramo zelo hitro opredeliti, ali imamo prave odgovore za tega uporabnika. To počnemo z uporabo različnih namigov ali signalov za razvrščanje, s katerimi skušamo ponuditi morebitne odgovore na vprašanje uporabnika. Proces za, razvrščanje tega, razvršč, za ponujanje tega razvrščanja je zelo dovršen in zapleten proces. Vanje je vključeno na sto tisoče eksperimentalnih korakov. Vsak korak za razvrščanje uh, je testiran, večkrat testiran. Uh, in testiramo ga napram deleže našega prometa in veliko časa porabimo za to, da bi izmerili učinek našega dela, tako da bi lahko poskrbeli, da tisto, kar mi kažemo našim uporabnikom, da dejansko je koristno za uporabnike in jim prinaša želene vsebine. Morda nekaj besed o uporabi zadevne uredbe in kako eh, ta, kaj to pomeni za Google Search. V uredbi so zahteve za preglednost uh, tudi za na, preglednost našega procesa razvrščanja. In strinjamo se, da je preglednost za nas zelo pomembna naloga. Imamo uporabnike in skupnost spletnih administratorjev lahko vidi, kaj počnemo, ko skušamo zgraditi brskalnik. In uh, mi uh, na, to transparentnost, preglednost skušamo zagotavljati na več načine. Uh, Eh, lahko si pogledate našo spletno stran, ki po, pojasnjuje, kakšen je proces izgradnje algoritmov in to na bolj podroben način. Še zlasti pa imamo tudi uh, smernice, dokument za ocenjevanje uh, raziskav oziroma zadetkov in v njem zelo na razumljiv, razumljiv način pojasnjujemo, kaj so tiste stvari, ki bi jih po našem mnenju morali početi, ko eh, skušamo služiti potrebam naših uporabnikov. In v tem eh, dokumentu je lepo predstavljen cilj, ki ga skušamo doseči. Potem pa še nekaj o uporabi te uredbe za Google. To, kar nas eh, skrbi, je v prvi vrsti povezano z kole procesom kolektivnih tožb, s katerim lahko organizacija toži uh, uh, brskalnik pred sodiščem in izpodbija njegovo skladnost z uredbo. To, kar nas skrbi, je dvoje. Kot prvo je treba poskrbeti, da je ta proces uh, pregleden in odprn z vidika identitete organizacij, ki smejo uh, vlagati uh, to vrstne tožbe, torej uh, katere interese zagovarjajo pri tem. Uh, in uh, tudi potem še nelagodje, ki obstaja ob tem izzivu, da bi naj sodišče razsojalo o tem načelu na podlagi relativno nove uredbe. To, kar nas skrbi, je, da uh, Eh, smo sprejeli že veliko korakov v smeri preglednosti, ki grejo v našem, eh, po našem, našem mnenju v da, eh, daleč v, smilu, v smeru doseganja ciljev preglednosti, vendar pa smo ob tej uredbi določenih pogledih negotovi, ali smo dejansko skladni z celotnim besedilom in tudi ne vemo, katero naj bi bilo tisto sodišče, ki bo presojalo o naši skladnosti. To je tisto, kar nas najbolj skrbi, seveda bom z veseljem odgovoril tudi na vprašanja. Uh, Naslednji govornik je gospod Laurin Kari, predstavnik družbe eBay. Najlepša hvala, hvala lepa, da ste povabili eBay na pogovor o teh zelo uh, pomembnih temah in tudi, da ste organizirali ta dogodek medtem, ko igrata Japonska in Kolumbija, ne pa katera druga reprezentanca. To zelo cenimo. Svojih pet minut bom izkoristil za to, da bi osvetlil tri teme. Številka ena je naslednja. Platforme. Mm -hmm so glavno orodje, ki je odprlo mednarodni trg za mala podjetja. Če vidite in razumete eBay kot ponudnika posredniških storitev, lahko povem, da smo začeli leta 1995, ko spletnega interneta ni bilo, e-trgovanje se je šele rojevalo. In naš ustanovitelj je hotel uh, ustanoviti odprto tržišče, uh, v katerem bi lahko sodelovali vsi v e-trgovini. In ko je oblikoval to platformo, je bil njegov problem, da bi lahko ta platforma koristila bolj večjim podjetjem kot manjšim. Odprl je to platformo majhnim in srednje velikim podjetjem, potrošnikom in velikim podjetjem. Menil je, da bi morali imeti vsi enake možnosti sodelovanja pri tem. Potem pa se je v 22 naslednjih letih zgodilo naslednje. Uh, Eh, pre, preusmerili smo se iz CVC na BTC. Torej, 25 odst 85 odstotkov našega poslovanja je, eh, poslo poslovanja je sedaj namenjenega posredovanju med platformami in potrošniki. Torej, uh, hočemo zagotoviti večjo tržišče za porabnike, ki naj ne bi bili omejeni zgolj na lokalni trg. Uh, In ta model se je torej bistveno spremenil in spremenil tudi način trgovanja. Pred 20 leti si lahko v e-trgovini sodeloval le tako, da si se vključil v dobavno verigo večjega podjetja. Sedaj pa lahko začneš in si del globalnega sveta že tudi kot samostojen uh, podjetnik oziroma en uh, individualen podjetnik. Mi se razumemo kot prijatelja majhnih podjetij. Edino, kar mi omogočamo, je tehnologija, ki omogoča povezavo med kupci in prodajalci in skrbimo za to, da bi bil ta odnos čim lažji. Ker se je veliko časa govorilo o pristojbinah za transakcije, To pomeni, da imamo mi koristi, kadar imajo od poslovanja eh, koristi tudi potrošniki. Zato smo se osredotočili na razvoj tehnologije in na digitalno gospodarstvo. Kot drugo, pomembno je poskrbeti za eh, ustrezne eh, pogoje delovanja za spletne platforme. Glede na to, da so spletne platforme tako zelo pomembne na področju e-trgovine, storitev ali dostopa do informacij in socialnega <clears throat> sodelovanja, je zelo pomembno razumeti, da so platforme pomembni element, ki lajša dejavnosti na spletu. Ampak po našem mnenju imajo majhni podjetniki večje težave, ko prodajajo na trgu. Naprimer, če bi malo podjetje vprašali, kakšne so njihovi največji izzivi, ko skušajo prek naših platform prodajati storitve in blago lasnim potrošnikom, bi rekli verjetno DDV in pravila, ki urejajo varstvo potrošnikov. To so torej največje ovire za sodelovanje. Verjetno tudi pogodbeni odnosi. Torej, dobavitelji še vedno omejujejo eh, svoje trgovce pri eh, dostopanju do eh, spletnih platform, da bi tako ti prodajali neposredno kupcem. Torej, ko govorimo o regulativi za platforme, je dobro o njej razmisliti z vidika omogočanja dostopa in omogočanja udeležbe vsem. Tretja stvar, ki bi jo izpostavil, je ta, da se platforme med sabo zelo razlikujejo. Imate platforme, ki omogočajo izmenjavo storitev, potem imate platforme, ki omogočajo izmenjavo blaga, imate tudi platforme, ki konkurirajo uh, s, potro, z uporabniki, pa take, ki tega ne počnejo, potem imate platforme, ki omogočajo in pomagajo malim podjetjem in tiste, ki služijo bolj velikim podjetjem. Ko se pogovarjamo torej o uredbi v parlamentu in v svetu, je torej treba obravnavati konkretne izzive, ki eh, jih imajo različni uporabniki na teh različnih platformah. Potem je treba opredeliti šir, eh, te rešitve in zelo ciljano reševati eh, probleme. Zadnja stvar, ki bi jo izpostavil, je, da če želimo imeti uspešno in učinkovito platformo in ekosistem platform potrebujemo dva načela. Treba je omogočiti MSP-jem, da sodelujo in da uspešno konkurirajo z bolj uveljavljenimi podjetji. Po drugi strani pa bi morale platforme imeti možnost, da ustrezno in učinkovito upravljajo svojo platformo tako, da uravnotežijo potrebe tako podjetij kot potrošnikov. Najdem samo primer slednjega. Torej, da bi morale biti platforme sposobne upravljati svojimi platformami in svojim poslovanjem. Gre za, naprimer, če imamo nezakonite Nezakonito blago. Če smo tukaj zelo strogi glede pogojev in rokov, potem uh, lahko zaidemo v situacijo, ko se platforma ne bo mogla odzvala na nove nevarne uh, izdelke, ki so bili plasirani in dani na trg in ne bo mogla pravočasno umakniti teh izdelkov z trga. Torej, vse te rešitve je treba ustrezno uravnotežiti, to je bila moja glavna poanta. Hvala lepa. Um, Hvala. Naslednji govornik pa je gospod Loh Biller predstavnik podjetja booking.com. Hvala lepa. Pripravil sem nekaj, pred, eh, nekaj drsnic, ali jih lahko prikažete, lepo prosim. Hvala, da ste me povabili. Dobar dan vsem skupaj. Torej, eh, sem predstavnik Bookinga. Rad pa bi omenil tudi, da sem član uprave Združenja za um, popotniške storitve. Booking je evropsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1996 v Amsterdamu in naš cilj je bil izkoristiti internet in spletno tehnologijo za to, da bi združili potnike in nastanitve. Takrat, leta 1996, večina hotelov še ni imela spletnih strani, tako da so kolegi takrat skenirali fotografije, jih nalagali in tudi razpoložljivost v hotelih smo dobivali preko faksa iz dneva v dan. Tako se je začelo, torej tehnologija je bila takrat v povsem drugi stopni razvoja. Medtem smo v 20 letih eh, nekoliko zrasli, ne bom eh, našteval vseh teh eh, številk, ki jih vidite na prosojnici, ampak sedaj imamo že 200 uradov po vsem svetu in namen teh uradov skladov je, da bi bili čim bližje našim poslovnim partnerjem. Trg popotovanj je še vedno zelo razdrobljen in dejansko zelo zapleten, kompleksen in tukaj vidite samo hiter posnetek tega trga. Vključuje majhna družinska podjetja Bed and Breakfast do Googlea in Facebooka in tudi uh, podjetij uh, tipa Amazon. Potem pa imate tudi agencije, popotniške agencije, kot je booking.com. Delež vseh Eh, rezervacij je približno 25 odstotkov. To se seveda razlikuje od trga do trga, ampak to je pravzaprav delež, ki ga naberajo vsi neposredni um, tovrstni uh, posredniki. In če uh, imate to vrste storitve, lahko imate neposredno ali pa posredno distribucijo, pa lahko imate tudi spletno eh, distribucijo in klasično distribucijo. To so glavni kriteriji in potem lahko te kanale poljubno izbirate in izkoriščate. Kako stvar deluje v praksi? S storitvami ustvarjamo koristi za naše potrošnike, zagotavljamo preprostost rezervacij, eh, ocene, eh, storitve za potrošnike in tudi koristimo našim eh, drugim partnerjem, torej hotelom. In seveda, če želimo uravnotežiti ta odnos, moramo imeti dobre odnose z obema deležnikoma. In danes govorimo o odnosu med platformami in podjetji. Če torej se osredotočim na to, naj povem, da uh, mi delujemo na podlagu modela agencije, torej mi ne kupujemo in prodajamo sob, ampak zagotavljamo platformo, ki potem usklajuje popraševanje in ponudbo. In to je zelo stroškovno činkovi distribucijski kanal, ki pa ima nekaj tveganj oziroma in ne pomeni nobenih bistvenih naložb za naše poslovne partnerje. In to seveda koristi našim malim podjetjem, ki želijo konkurirati v globaliziranem svetu Eh, svetu. Ne bom povedal, kakšne so kategorije, kakšne so cene, kakšne so vrste eh, politik odpovedi in kako se vsi ti dejavniki lahko spremenijo iz minute v minuto. Nimamo provizije za eh, objavo, nimamo minimalne razpoložljivosti, so nič drugega. Kakšne so koristi za naše poslovne partnerje? Pravzaprav jim kažemo, kakšne so eh, velike, velike stroški naložbe v spletno trženje, v storitve za eh, uporabnike, tehnične, tehnološke inovacije in IT inovacije. Po drugi strani pa omogočimo, da njihove hotele spoznajo eh, potencijalni gosti po vsem svetu. Uh, Torej, skoraj 4000 ljudi po svetu uh, pomaga našim poslovnim partnerjem iz dneva v dan, tako da dvignajo svojo zasedenost in tudi prihodke. Imamo 200 uradov, ki delujejo v lokalnih jezikih, to so torej ljudje, ki delujejo lokalno. Lani smo gostili 3500 dogodkov po vsem svetu, torej to je približno 70 dogodkov vsak teden z našimi poslovnimi partnerji in 800 spletnih seminarjev dolarjev smo gostili z našimi partnerji z namenom, da bi lahko povečali svoje prihodke preko booking.com. Še nekaj posnetkov, to vidite iz eh, strani eh, opisa. Če ste torej lasnik neke namestitve in želite to ponuditi prek Bookinga, je to tisto, kar najprej vidite. Vidite, da zelo močno upoštevamo vidike preglednosti, ki jih zahdeva komisija amsterdamski predstavnik kaže 50 odstotkov, ampak kadarkoli se logirate z IP naslovom, vidite preglednost, razložimo vsem potrošnikom oziroma vsem poslovnim partnerjem, kako stran deluje, govorimo in povemo jim tudi več o optimizaciji vrskalnika Google. Potem, kar zadeva razvrščanje, pri tem uporabljamo veliko matric in naj povem, da so ta razvrščanja precej uh, avtomatizirana, krojena po osebnih potrebah in tako naprej. Vendar pa po drugi strani Če želite spremljati uh, namestitve zgolj po ceni ali zgolj po delu mesta, je to tudi mogoče. To lahko vidite tudi na tej prosojnici. Potem pa še naši pogoji uporabe in tudi um, tako imenovani mice overs. Mislimo, da pravzaprav uh, smo skladni v bistvenih uh, pogledih za uredbo, kar zadeva parametrov, ki upoštevajo na razvrščanje in tudi z vidika poslovnih partnerjev, da lahko na to do neke mere vplivajo izmenjava podatkov. Partnerji, uh, ki izkoriščajo ekstranet, imajo dostop do velikih uh, analitičnih podatkov. Z njimi torej delimo upoglede, ne pa podatke, kajti surovi podatki po našem mnenju niso zelo koristni, lahko pa potem uh, najdejo informacije o prvotnih trgih svojih gostov in tako naprej. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak če zaključim, naj povem, da smo še v začetnih stopnjah te eh, razprave, ampak kar zadeva ta predlog uredbe, menimo, da je treba določene opredelitve v tem predlogu še izpiliti in dodatno pojasniti. Zakaj? Jasne opredelitve bodo pomagale platform, kot je naša, izvajati to zakonodajo in ravnati skladno z njo, lahko pa bomo preprečevali morebitne zlorabe sistema. Če dam samo en primer, torej deveti člen postopka, notranji postopek pritožb, ni nam pravzaprav jasno, kako naj bi opredelili pritožbo. Uh, in eh, če imamo 1,6 milijona partnerjev z vsega sveta, obstaja seveda tveganje, da če bi prišlo do pritožbe, da je lahko pritožba vse ali pa nič. Zazemamo se tudi za enakopravno obravnavo vseh posrednikov in tudi večjih eh, neposrednih spletnih eh, prodajalcev. Mislimo, da morajo te določbe veljati za vse, ki delujejo na tem področju bi pa svaril tudi, da ne smemo uh, zamenjevati med vidiki uh, sodelovanja med platformami in porabniki in platformami in uh, podjetji. Potem pa kar zadeva osmi člen uh, omogočanje informacij splošni javnosti. Če govorimo pot, o P2B, menimo, da bi bilo dovolj, da tukaj uh, zagotavljamo informacije poslovnim partnerjem. Uh, Naj samo sklenem z besedami, da nima smisla, da razrešujemo stvari, ki so bile razrešene še, že druge. Naprimer, imamo klauzule o paritetah, ki so bile zelo podrobno opredeljene in mislim, da je ocena učinka komisije zelo povedna, torej da bi bila široka prepoved nesorazmerna. Zato uporabljam tukaj besedico, da, le ne, odpirajmo, da, le, da ne odpirajmo Pandorine skrinice. Torej, uh, Predlog komisije je razumen, skuša preprečiti nepoštene prakse, več kot to pa bi predstavljalo tveganje za onemogočanje konkurence ali pa inovacij v okolju, ki se zelo hitro razvija. Hvala. Uh, next... Najlepša hvala. Naslednji govornik pa je gospod Debera iz Hotreka. Izvolite. Amen. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke predstavniki komisije, gospe in gospodje, najprej bi se vam rad toplo zahvalil za to povabilo. Razumete verjetno, da nimamo enakšega, enakega stališča kot eh, kolegi, ki zastopajo platforme. Včast eh, mi je, in to je tudi velika odgovornost, da tukaj zastopam 200 eh, tisoč hotelov, milijon restauracij, več kot 90 odstotkov jih je mikropodjetij, zagotavljajo 11 milijonov delovnih mest evropskemu gospodarstvu osnutek uredbe Evropske komisije je seveda prvi korak v pravo smer, v smer zaščite eh, majhnih in mikropodjetij pred eh, spletnimi velikani. Ta osnutek izpostavlja tudi leta dela Hotreka in eh, njegovih članov in članic glede spodbojanja k dobrim praksam. Sicer nimam predstavitve PowerPoint, ampak vseeno bi rad nekaj besed namenil uh, temi slabih praks. Kdo, na primer, v tej dvorani uh, ni zagledal, da je uh, nek uh, hotel uh, bil najet uh, štirikrat v zadnjih uh, 24 urah in uh, kmalo ne bo več uh, na voljo in tako naprej. Čutimo nek uh, pritisk in nek navaden mehanizem eh, za poštene prakse bi lahko prepričal takšne slabe eh, prakse. Prihodnost je digitalna, gospe in gospodje, in zato morajo platforme, naše partnerice, začeti izvajati poštene poslovne prakse v interesu eh, podjetij in uporabnikov. Seznami bodo tako pregledni, še posebej, ko gre naprimer za plačane sezname. Dovolite mi, da se dotaknem tudi eh, pogojev poslovanja, ki so še vedno zelo neuravnoteženi. Pred kratkim je študija Hodreka pokazala, da ima ta največji, eh, največjo težo pri distribuciji dve platformi. Ena od teh nadzira dve tretjini spletnih eh, nakupov. Uporabniki morajo tukaj potrditi Eh, pogoje poslovanja, ki jih eh, drugače ne bi ponujali prosto, eh, prostovoljno. Veliko uporabnikov meni, da ni ustreznega mehanizma dostopa do pravnih sredstev, kar bi moral, morala zagotoviti ta uredba. Pogosto je veliko odvisno od majhnih in mikropodjetij, nekatera pa ne morejo preživeti brez platform, ki večino prometa usmerijo v eh, smer teh eh, podjetij, brez eh, eksplicitnega soglasja eh, uporabnika. Mala in srednje velika podjetja nimajo veliko možnosti, da bi eh, zahtevala spoštovanje njihovih pravic. To se mora spremeniti. Hotrek ima z tega vidika tri predloge. Izpostavili pa bi še eno širše načelo. Prvič, poslovni uporabnik mora imeti nadzor nad lastno blagovno znamko. Hotrek meni, da je podjetniška svoboda eh, vredna veliko in eh, poslovni uporabniki morajo imeti nadzor nad eh, pravicami intelektualne lastnine, tako da hoteli ne smejo uporabljati, platforme ne smejo uporabljati blagovnih znamk hotela brez njihovega soglasja. To bi moralo veljati tudi za. Eh, pridružene programe platformam, poslovni uporabniki, hoteliri morajo imeti možnost, da zavrnejo eh, sodelovanje na spletni strani eh, v ta namen. Pomemben je seveda dostop do podatkov gostov. Poslovni uporabniki morajo imeti dostop do podatkov, ki jih zadevajo na platformah. Odnosi med stranko in hotelom ne smejo biti eh, predmet operacij čez eh, oziroma eh, na tej platformi, ko je enkrat naročilo izvedeno. Uredba mora razjasniti te zadeve. Tretjič, poslovni uporabnik mora nadzirati lastno distribucijo. Poznamo omejitve za hotelirje, vem, da je to velik, velik, velik izziv. Hotelirji imajo omejene možnosti za ponudbo eh, drugačnih pogojev na lastni spletni strani. S tem pa onemogočamo konkurenco eh, in nove poslovne modele. To je treba pokriti posod. In še končni eh, sklep in glavno načelo. Nujno je imeti ustrezen sistem sankcij in kazni in v uredbi je treba zato navesti vse tipe omejitev. Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, eh, kot veste, je na tem področju digitalna tehnologija eh, izjemno eh, prisotna. Pomembno je, da prevaga preglednost in poštenost. Tudi mi upamo eh, v isto, upamo, da bomo lahko z vami sodelovali in poskrbeli za preživetje na stotine tisočev eh, majhnih podjetij, ki so vedno bolj odvisna od platform. MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva. Hvala za pozornost. Thank you. And then, uh, our last... Najlepša hvala. Zadnja pa je gospa Bermeho, ki zastopa špansko združenje zagonskih podjetij in mikro MSP-jo. Izvolite. Right. Uh, Najlepša hvala. Hvala, da ste nas povabili na današnji sestanek. Zanimivo je videti, kako se sprejema zakonodaja. Prva stvar, ki jo želim izpostaviti, je politični kontekst. Za nas je to, kar se dogaja v Evropi, velik izziv. Pozdravljamo idejo digitalnega enotnega trga. Vse te nove uredbe, ki nastajajo v Evropi, nastajajo z dobrimi nameni, to pozdravljamo. Menimo namreč, da je pametno sprejeti enake drožbe posod po Evropi. To je za zagonska podjetja pomembno. Obenem pa eh, smo do vratu v teh novih določbah. Eh, naprimer, eh, avtorske pravice, GDPR, eh, sedaj platforme in za zagonska podjetja je preprosto nemogoče spremljati vse te razprave, ki potekajo v Bruslju. Za zagonska podjetja je torej zelo težko vedeti, kaj se dogaja, težko sodelujemo pri razpravah. Nimamo namreč eh, sredstev, ki jih imajo druga podjetja, naprimer velike platforme, eh, hoteli, združenja hotelov in tako naprej. Mi teh sredstev nimamo. Zagonska podjetja pa eh, samo po sebi nimajo dovolj sredstev, da bi sodelovala v teh pogovorih. Mi pač počnemo, kar lahko, ampak paziti je treba na. Eh, posledice, ki jih eh, nismo predvideli. Če se osredotočimo zgolj na velike platforme, se lahko zgodi, da imajo potem uredbe stranske učinke in ne upoštevajo elementov, ki lahko škodujejo nam. In to je zelo pomembno upoštevati. Mi pač počnemo, kar lahko, ampak to je zelo težko zaradi te cele vrste različnih določb. Vse skupaj poteka prehitro. Za zagonska podjetja je zelo pomembno zagotoviti tudi stabilen pravni okvir. Potrebujemo eh, predvidljiva eh, pravila, tako da se lahko osredotočamo na inovacije in razvoj. Nastaja veliko pravne negotovosti. Naprimer, v zvezi s tem predlogom smo se pogovarjali z vrsto eh, pravnikov, ki sodelujejo z zagonskimi podjetji in tudi s predstavniki zagonskih podjetij samih. Ena stvar, ki so jo izpostavili, je naprimer ta, da se zagonska podjetja ne pritožujejo zaradi zakonodaje. Zakaj? Zato, ker bi bili stroški tako visoki, da podjetje preprosto ne bi preživelo. Preprosto nimamo dovolj sredstev. Konkreten zakonodajni akt bi lahko bil pošten, naprimer, ampak če mi na to kupčkamo in damo en zakonodaj akt na drugega, eh, postanejo zadeve popolnoma nemogoče. Glede na to, da se vse spreminja iz dneva v dan, da imamo vedno več pravil, eh, vse to pomeni, da je situacija za nas vedno bolj zahtevna. Ko imamo v določenem trenutku dovolj časa za analizo nekega akta, naprimer GDPR, eh, vidimo, da so določbe dobre, ampak če se moramo iz dneva v dan prilagajati na nove zakonodajne akte, tega preprosto ne zmoremo. Sedaj pa k temi. Področje uporabe te nove uredbe je za nas preširoko. Mi smo zaščitena stran. Obenem pa uh, smo tudi tisti, ki morajo upoštevati zakonodajo, če govorimo o uh, trgu. Nima smisla, da vse vržemo v isti koš, eh, ker je ravnoteže popolnoma drugačno. Ko se pogovarjamo z razvijalci aplikacij, pravijo, da je dobro, da so zaščiteni, če uh, je njihova aplikacija izbrisana iz uh, trgovine Apple Store. Če se to zgodi, je to za njih katastrofa. V Španiji je veliko zagonskih podjetij, ki skrbijo za platforme, ki eh, skrbijo za stike med eh, zobozdravniki in morebitnimi eh, novimi zobozdravniki in podobno te platforme želijo eh, zbrati čim več eh, akterjev. Nimajo veliko sredstev, ne gre za eh, neko ravnoteže moči med platformo in podjetnikom. Če želite braniti šipko stran v tej enačbi, je treba upoštevati različna ravnotežja moči. V nekaterih primerjih eh, gre naprimer za celo vrsto majhnih platform, ki želijo tekmovati med sabo, eh, ampak vseeno več kot je poslovnežev na teh platformah, bo še to za njih. Kar se tiče preglednosti, se nam zdi zelo pomembno zagotoviti dovolj fleksibilnosti, tako da zaščitimo sistem pred eh, slabimi akteri. Naprimer, govorila sem o tržiščih, tam je veliko poslovnežev, ki. Eh, najamejo slabe akterje, zato da povečajo eh, njihovo priljubljenost in eh, jih umestijo više na seznam. Platforme morajo spreminjati svoje prakse, tako da so seznami čim bolj zanesljivi. Če nek uporabnik, neka stranka, ki pogleda takšen seznam, ugotovi, da ocenam ni zaupati, zaradi takšnih slabih akterjev, ta platforma ni več uporabna ne za podjetje, ne za končnega uporabnika. Zato prosimo za fleksibilnost. Transparentnost ne sme razkriti preveč, ker bi to lahko slabi akteri zlorabili proti nam ne razumemo člena 7, to je zelo specifična točka, zato se nam zdi zelo zmedeno, še posebej točka 2b. Ne razumemo, ali bi naj kot eh, razvijalci aplikacije, naprimer, povedali platformi, kakšne podatke eh, kupcev imamo, ne vemo, kaj to pomeni. No, prekoračila sem eh, dodeljeni čas. Hvala najlepša hvala za vaša stališča. Sedaj pa želim, da začnemo z razpravo. Najprej Kristel Šaldemoze, ki je poročevalka za ta dosje v imenu Evropskega parlamenta. Kristel. Awesome. Najlepša hvala in hvala za vse zelo zanimive predstavitve. Najprej bi rada povedala, da pozdravljam predlog komisije. Dobro je, da ga imamo na mizi in veselim se dela na tem predlogu. Morda ga bomo malce spremenila, malce izboljšala, bomo videli, kje bomo končali. Obenem pa bi povedala še naslednje. Nisem se še odločila, eh, kakšne predloge sprememb bom predlagala. Resnično sem želela prisluhniti vsem vam, in ugotoviti, kaj lahko naredimo, kje so težave in kaj deluje dobro. Imam pa nekaj vprašanj, če dovolite. Prvič vprašanje za gospoda Price iz Google. Dejali ste, da vam niso tako všeč eh, skupne tožbe in pravica do teh. No, presenečena sem glede na to, da so ZDA prva država na svetu, ki ima takšen eh, sistem. Eh, mi lahko kaj poveste eh, v zvezi s tem eh, v okviru ZDA, a se lahko kaj naučimo od njih, kako bi izboljšali delovanje našega sistema oziroma zagotovili, da bo dejansko deloval. Na to eBay, zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti. Sledim vašim spremembam tekom teh let. Najprej ste bili osredotočeni za. Eh, na trgovino med podjetji, sedaj med podjetji in eh, uporabniki. Zanima eh, me, kakšne bodo spremembe v prihodnosti. Boste izkoristili te spremembe? Kakšne spremembe boste vnesli v sistem in kako bodo te vplivali na vaše stranke, na podjetja, ki dajo blago na stran, zato da, da ga lahko prodajo na vaši platformi? Uh, na to booking.com. Verjetno je večina ljudi v tej dvorani že uporabila vaše storitve, vsaj jaz sem jih. Moj 15-letnik me je zadnjič vprašal, nisva se pogovarjala o tem zakonodajnem aktu, ampak vseeno me je vprašal, mami, a je res, re, e, res, res, da sedaj, ko jaz gledam tole stran, da obenem toliko ljudi gleda isto stran, in odkrito sem morala reči, da ne vem, ampak dobro je, da si kritičen, ker to morda ni res. Glede na to, da je Hotrek izpostavil to vprašanje, imam naslednje vprašanje za vas. Kako to deluje? Resnično me samo zanima, kako vse skupaj deluje. Dejali ste tudi, da ste eh, razvili dobre odnose s strankami, tako eh, z, z potrošniki, kot tudi s podjetji sedaj govorimo o podjetjih in zanima me naslednje. A menite, da bi hoteli in eh, podobno podjetja, če bi imeli možnost eh, oglaševanja, ostali z vami ali ne? A se vam zdi, da imate morda monopol na tem področju? Če nekdo želi prodajati sobe eh, mora biti na vaši platformi, kljub temu, da to morda njihova, ni njihova prva izbira. To je moje odkrito vprašanje. Če pride do spora z vašimi eh, strankami, ne z, z končnimi uporabniki, ampak eh, s hoteli, kaj se zgodi? A to pomeni, da na to pristanejo li, niže na lestvici, eh, če naprimer ne spoštujejo pravil po vašem mnenju? Kako ta sistem deluje, a se spustite v dialog z njimi, kako vse skupaj deluje, zanima me predvsem to. Za špansko združenje pa takole. Razumem vaše pomisleke, eh, težko je slediti temu, kar eh, se dogaja tukaj v Bruslju, ampak dober nasvet je naprimer ta, da stopite v stik eh, s poslanci Evropskega parlamenta iz Španije. Oni bodo verjetno najbolj na voljo in vam bodo lahko celo pomagali, če imate kakšne pomislike. Mi pa tu poskušamo, vsaj upamo, da nam bo uspelo eh, oblikovati zakonodajo, ki bo tudi majhnim zagonskim podjetjem omogočila, da eh, vstopijo na trg, uporabljajo platforme in da jih ni treba eh, biti strah, da bodo drugi zlorabili svoj položaj moči. Potrebno je zagotoviti eh, neko ravnoteže, vsi ima, imamo radi platformo, ampak ravnoteže je potrebno in upam, da bo ta zakonodaja prispevala k temu ravnotežu. Preden eh, besedo predam drugim, eh, želim vsem v dvorani, tudi tistim, ki niso imeli priložnosti podati predstavitve, eh, želim povedati takole. Nisem, eh, na voljo vsem, oziroma nimam eh, priložnosti, da bi se srečala z vsemi, ampak prosim, pošljite mi predloge, pomisleke, konkretne predloge, kako izboljšati zakonodajo. Vse bom prebrala, morda ne bom vsega eh, upoštevala, ampak vse bom prebrala. Tako da, če imate dobre ideje, mi jih prosim posredujte. Ampak eh, bojim se, da sem na strani majhnih podjetij pri tem dosegu, mislim, da je težko. Eh, uravnoteženo delovati z velikimi platformami, ste veliki, ste močni, dobro je, da služite denar in da ga na to tudi distribuirate drugim, ampak pomembno je skoditi te ravnoteže. Hvala in upam na uh, dobro razpravo. No, Marko Zula. Sì, grazie. Ma prima di tutto uh, ringrazio. Hvala lepo. Hvala govornikom. To je področje, ki je zahtevno z različnih pogledov. Vedno moramo upoštevati potrošnike in res je, da obstajajo monopoli in na tem področju je tveganje še posebej veliko. Mi pripravljamo zakonodajo in obstaja nevarnost, da bo zakonodaja, ki jo pripravljamo, sicer z teoretičnega vidika spremljiva, ampak bo vodila do dodatnih obremenitev, še posebej za MSP-je. Velika podjetja se lahko hitreje in bolj učinkovito prilagodijo. Tudi jaz prosim vse, da nam sporočite in posredujete svoje težave, svoje pomisleke. In zanima me tudi vaše stališče, zato da bi lahko bolje razumeli, kako lahko nadaljujemo z delom, zato da zagotovimo preglednost. Naprimer, lasništvo nad lastnimi podatki potrebujemo nadzor nad eh, podatki, ki jih imamo, ne pa da to prepustimo drugim. Vse to vodi do tega, da se lahko znajdemo v težavah, ampak seveda vse mora iti v smer zaščite potrošnikov. Hvala, Evelin Gephardt je naslednja. Izvolite. Ne. Prav. Tudi jaz imam vprašanje. Ni namenjeno specifični osebi, ampak morda imate vi kakšno, eh, vsi kakšno predstavo o tem. Ampak eh, ko govorimo o spletnih platformah, namenjenih podjetjem, še vedno ni popolnoma jasno, kako zadeve stojijo. Na zadeve pojasnim. Naprimer, pri bookingu ko sem vprašala, ali je mogoče plačati, da si višje uvrščen, nisem dobila odgovora, štiri, petkrat sem morala vprašati in na to so mi povedali, da to je mogoče. Zanima me torej, zakaj ne bi tega takoj priznali. Mogoče je pač plačati in potem si više in potem je to jasno vsem, da je to pač možnost. To je en primer nejasnosti. Prav tako slišim, da je oseba iz Hotrak dejala, da želijo imeti dostop do podatkov, ko govorijo o platformah. Moja izkušnja pa je drugačna. Rezervirala sem hotel preko platforme. Hotel, ki sem ga rezervirala preko platforme, me je potem poklical in me vprašal, ali želim imeti boljšo sobo. Torej to pomeni, da imajo moje podatke. Ne vem, odkot ta nejasnost. Nekatera od teh vprašanj lahko zlahka rešimo. Zdaj je jasno, če nekaj iščeš na Google, so rezultati včasih tudi oglasi. To je jasno tudi potrošnikom, ampak žalostno je, da ta pojasnila dobimo šele potem, ko pridejo pritožbe. Mislim, da je v interesu podjetij samih, da zagotovijo jasnost za vse. To je moje vprašanje glede nejasnosti. Julija, vprašanje čez nekaj časa prav. Dobro, potem pa dobite besedo spet eh, govorniki, morda lahko vsak odgovori vsaj na del vprašanj, ki smo jih zastavili. Izvolite. Hvala, kar zadeva vprašanje za me v zvezi z kolektivnimi pravnimi ukrepi. Jaz sem se šola v Ameriki in govorim lahko o kolektivnih tožbah. Mislim, da ste to omenjali. V ZDA obstajajo postopki, kjer lahko posameznik, ki je bil deležen neprimerne obravnave, vloži tožbo, tako imenovano kolektivno tožbo v imenu tudi drugih, ki so bili enako neprimerno obravnavani. Če kupite pokvarjen avtomobil, naprimer, in če je več tisoč drugih kupilo podoben pokvarjen avtomobil, potem lahko vložite kolektivno tožbo proti proizvajalcu avtomobilov in pač zahtevate pravna sredstva. Kolektivno je mogoče to rešiti samo z enim pravnim postopkom. Ameriška sodišča pa nekaj natančno preverjajo na začetku vsakega postopka. In sicer preverijo, ali je predstavnik kolektiva dejansko reprezentativen, ali ima enako zahtevo kot vsi ostali, ali pa ima kak svoj interes zaradi katerega pač niso najboljša stran za to, da bi nadaljevali z delom. Pomislek je enak. Tudi tukaj. Enak kot v Ameriki, kar zadeva Google Search. Če razprava teče o uvrstitvi, ki jo ima neka spletna stran, in če je pomislek ta, da njihova uvrstitev ni dovolj visoka, potem po implikaciji to pomeni, da je nekdo više in tisti, ki so više, se običajno ne pritožujejo. Če bo rezultat intervencije ta, da bi spremenili razvrstitev ali zagotovili preglednost, bi to lahko sekundarno vplivalo na razvrstitev, ki je druge. Pomislek pa je, če seveda skupina dejansko predstavlja celoten kolektiv organizacije. Naš pomislek je naslednji. Skupine, ki vlagajo te pritožbe, bi v praksi lahko bile organizirane ali pa financirane iz podskupine organizacij, ki nimajo v interesu zagotavljanja prednosti za uporabnike. Potencijal, kar zadeva plačilo, da si uročen više. Hvala, gospa predsednica, da ste dejali, da. Google natančno označi rezultate, vse tiste, kjer je bilo uloženo plačilo za to, da bi bili uvrščeni više. In potrdim vam lahko, da če ni napisano ob rezultatu iskanja, da gre za oglas, potem lahko potrdim, da Google ni dobil plačila za ta rezultat. O no, razvrstitev potem se izvede samo na osnovi kakovosti in relevantnosti za naše uporabnike. Hvala. Hvala, gospod Šaldemoze, za vprašanje. eBay ne sodeluje pri proizvodni ali distribuciji izdelkov, ki so na platformi. Mi pripravljamo samo tehnologijo, ki povezuje kupce in prodajalce. Ne sodelujemo torej v proizvodni in distribuciji, ne zagotavljamo teh storitev prav tako ne posredujemo plačil. Samo še komentar, kar zadeva dostop do podatkov. To se je zdaj nekaj časa nekajkrat ponovilo. Strinjam se z oceno Petra. Govorimo bolj o deljenju podskupine metapodatkov, ne pa surovih podatkov za poslovnimi uporabniki govorimo o upogledih, ki bi jim lahko pomagali, da bodo bolj uspešni na naši platformi. To je še eno področje, kjer so naši interesi v skladu z interesi naših uporabnikov. Če imamo kakšne informacije, ki bi lahko koristile našim uporabnikom in jim pomagale, da so bolj uspešni, potem seveda z njimi delimo te podatke, vsekakor pa smo zelo previdni, da so naša pravila jasna in da omejujemo dostop do podatkov, ki ne bi bili koristni za poslovne uporabnike. Kar zadeva preglednost razvrščanja, naš model je, model je zelo pomemben, podoben tistemu, ki je bil omenjen prej. Uporabniki lahko promovirajo svoje razvrstitve in to je potem tudi seveda jasno označeno. Zato plačajo, če plačajo, so lahko uvrščeni više. Kar zadeva preglednost razvrščanja, parametri iskanja so jasno navedeni, jasno je, kaj se upošteva, cena, lokacija, razdalja in tako naprej. Tudi povratna informacija za prodajalca in kako storitve, ki jo je mogoče pričakovati. Nekateri deli pa niso javnosti na voljo, zato da ne bi ljudje poskušali pretentati algoritma. Potrošniki so zadovoljni z rezultati in ne želimo, da bi slabi akteriji poskušali goljufati. Zato so nekatere podrobnosti pač interne. Hvala. I've noted three points from Mrs. Schaldemose and one from... Tri vprašanja gospe Schaldemose in ena gospe Bolsuit gospod Dante pa je nekaj vprašal o trajku, ampak eh, vse, sam sem tako razumel. Svojemu otroku lahko poveste, da so številke prave. Nimamo generatorja naključnih številk v Amsterdamu. Gre za dejanske podatke. To so ljudje, ki gledajo hotel, ali so ga gledali v 24 urah, zato ker gre za razliko, ali si v Avstraliji ali v Kaliforniji. Govorimo tudi o številu preostalih sob. Vsak dan opravimo milijon in pol rezervacij, torej vsako minuto okrog tisoč rezervacij. Imamo torej na voljo kar nekaj podatkov, na katerih lahko utemeljimo to analitiko. hotel je včasih razprodan, cene so više in prav gotovo to vpliva na odločanje. Druga točka. Moč na trgu, monopoli. Ponoviti želim naslednje. Če si pogledamo celotni trg, spletne platforme predstavljajo eno četrtino tri četrtine prihajajo od drugot po različnih kanalih in tako naprej. Zadeva je torej zelo konkurenčna. Če si pogledamo spletni del, vprašanje je, če si majhen bed in breakfast, torej majhen hotel, družinski hotel, in če bi ostal z bookingom, če bi imel možnost poslovati kako drugače. No, moj odgovor je, da je to poslovna odločitev, pač vsak želi napolniti sobe in če lahko to zagotoviš na zanesljiv, stroškovno učinkovit in pošten način preko bookinga, potem boš verjetno ostal na bookingu. Verjetno bi vsak želel malce diversificirati svoje vire, ampak realistično moramo pogledati, kako deluje spletno tržništvo in spletno iskanje. Morda sem drastičen, ampak odkrit odgovor je, ali kot majhen hotel imaš realistične možnosti, da zapustiš booking in konkuriraš z globalnimi verigami. To je kar zahtevno. No, to so pač prednosti platforme, kot je naša. Če se sam odločiš, da boš. Uh, prevzel trženje, potem pač prevzameš tveganje na se. V našem primeru ni stroškov na začetku in stroški se pojavijo samo takrat, ko gosti dejansko pridejo. Račun pošljemo šele, ko gost plača. 15 odstotna je pristojbina v povprečju. Ali kaznujemo poslovne partnerje, če se pritožujejo? Ne. Hotele brišemo seznama le, če kršijo pogoje. Običajno gre za resne primere, ampak to tudi ni naš prvi pristop. Naš prvi pristop je, da začnemo dialog. Kakor sem dejal, okrog 4000 ljudi se ukvarja s tem, da govorijo s hoteli, in lastniki vsak dan, včasih gre za nesporazume, včasih gre za napake, ampak vsekakor ni mehanizma, ki bi omogočal kakršnokoli kaznovanje. Mi želimo rasti, mi želimo imeti čim bolj raznovrsten portfelj in ni v našem interesu, da bi kogarkoli kaznovali ali brisali seznama. Ne, mi želimo krepiti sodelovanje s temi partnerji. Gospa predsednica, na kratko še o pomankanju preglednosti. Vprašanje je, ali lahko hoteli plačajo, da so vrščeni više. Vsi se učimo, to povem čisto odkrito. Tu smo zato, da drug drugega razumemo, da si izmenjamo zamisli in da zadeve izboljšamo. In drugič, zadeva ni črno-bela. Vprašanje je, ali lahko plačeš, da si više. Jaz bi rekel ne. Vsaj ne kar tako, ampak ali obstajajo scheme, kjer lahko ponudiš višjo plačilo pristojbine in dobiš mm, boljšo razvrstitev, da tudi mi imamo oznako. To pomeni, da je hotel sponzoriran in tam je tudi navedeno, da hotel plačuje višjo provizijo. In če zadnja točka, dostop do podatkov. Nihče nima vlasti potrošnika. Ne želim, da me imajo vlasti Akor, eBay ali Booking ali kdorkoli. Jaz želim sprejeti lastne odločitve, ko rezerviram hotele in presenečeni boste. Ampak eh, obstajajo nišni hoteli, ki ne želijo biti na Bookingu. Nekateri hoteli so že zdaj 60 odstotno zasedeni za naslednje leto, tudi jaz jih bukiram sam. Tudi sam prejemam klice in sporočila WhatsApp od hotelov. Oni me spodbujajo, da prekličem rezervacijo na Bookingu in potem rezerviram pri njih. Je to pošteno? Ne vem to lahko vprašam vas. In še nekaj, kar nekaj točke je bilo, zato želim odgovoriti tudi na te. Kar zadeva deljenje podatkov, obstajajo omejitve glede zasebnosti, obstajajo omejitve glede varstva podatkov. Naši podatki so bolj varni kot od povprečja drugih partnerjev mi imamo svoj mehanizem za to, obstaja tudi razsežnost, eh, kar zadeva storitve za uporabnike, uporabljamo strojno učenje in umetno inteligenco, da zagotovimo odgovore v petih minutah na standardna vprašanja, naprimer, kdaj je ura prijave ali, ali obstaja parkirno mesto. Prav tako obstajajo komercialni interesi. Ne želimo, da ljudje najdejo hotel na Bookingu in potem jih nekdo spodbuja, da prekličejo rezervacijo. Upam, da sem odgovoril na vse. Hvala. Hvala lepa. Jaz bom začel z odgovorom na komentar kolega, ko je omenjal trge. Mi smo v oligopolu dve platformi imata več kot 200 tisoč hotelov. Spletne rezervacije so pomemben trg, kolega je omenil 25 odstotkov, ampak teh 25 odstotkov se veča. Vsako leto v zadnjih štirih letih se je ta odstotek povečal za 6 odstotkov. Ko govorimo o klauzulah, mislim, da situacija ni poštena. Če si pogledamo primer tako imenovanega free ridinga, to pomeni, da so ljudje na bookingu, potem pa rezervirajo preko spletne strani hotela. Nemški urad za kartele je izvedel preiskavo in booking ni mogel dokazati negativnih posledic. GD za konkurenco je izvedel tudi preiskavo z mrežo za konkurenco na evropski ravni in tudi tam niso našli negativnega vpliva na platforme, vključno z Francijo in Nemčijo, ko so prepovedi že veljale. To je bilo izvedeno lani. Zelo pomembno je, da majhna podjetja dobijo nazaj svojo svobodo ko smo omenjali trgovske znamke, blagovne znamke, vidimo, da je to zelo pomembno, vidimo, kako poteka promet na internetu, ampak če nimaš nadzora nad svojo blagovno znamko, je zadeva težja. Težje se je kot majhna blagovna znamka uveljaviti. Kolega je govoril o neposrednih rezervacijah, strinjam se z njim. Če želimo neposredne rezervacije, moramo dati možnost majhnim podjetjem, da bodo ponudila druge pogoje. To je edina možnost. Še nekaj vprašanje vzajemnosti. Če blagovna znamka uporablja hotel, potem hotel ne more uporabljati blagovne znamke Bookinga. Še nekaj se mi zdi čudno, kar zadeva paritetne klauzule. Če danes daš sobo platformi, potem morajo veljati enaki pogoji. Včeraj sem v pogojih booking.com našel, da imajo možnost, da zmanjšajo ceno do ravni provizije. Ampak to po mojem mnenju ni pošteno. Partnerjem zapoveš paritetne klauzule. In to ni prav, zato so hoteli ravno na booking.com, zato ker imajo to moč trženja in hoteli bodo ostali, tudi če bodo paritetne klauzule prepovedane. Gedi za konkurenco je to ugotovil. Mislim, da je to zelo pomembno. Drugič, vprašanje glede razvrščanja. Če uporabnik uloži več v razvrščevanje, ni jasnih meril. To se mora spremeniti. Zato smo poklicali in zahtevali, da bi imeli uradnika za algoritme, ki bi lahko odgovoril na vprašanje, kako se razvrščanje izvaja. To mora biti pregledno. Seveda, za podjetja mora biti to pregledno, pa tudi za potrošnike, kajti potrošnik zaenkrat ne ve, kdaj gre za dejanske rezultate, kdaj pa za plačano razvrstitev. Kar zadeva podatke, gospa Bosvet ima po mojem prav, če zdaj izvedeš transakcijo za platformo, elektronska pošta, ki gre hotelu, ni dejanska elektronska pošta, ni stika s hotelom in platforma sicer ustvari podatke o potrošniku, ampak ti podatki ne gredo hotelu. Ni pa jasno, da to služi potrošniku in prav tako ne vemo, ali to ustreza drugim zahtevam. To so tri glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti in če sklenem. Gre tudi za obravnavo pritožb. Zaenkrat po našem mnenju ni ustreznega sistema, veliko majhnih podjetij ali hotelov je bilo zbrisanih seznama ali pa se jim booking ne javi. Zato potrebujemo sistem obravnave pritožb, to je deveti člen. Tam je zapisano, da subjektivna merila ne smejo biti v veljavi. Sistem mora biti pregleden, tudi če so pritožbe obravnavane kot zanemrljive. To moramo storiti, to je zelo pomembno ob vprašanju seveda sankcij in kazni člen 3.1c in člen 4. In še zadnja točka, predlaga se, da bomo vsaka tri leta imeli revizijo. Glede na to, kako se trg razvija, bi morali uredbo revidirati vsaki dve leti. Hvala. Thank you very much. I just took over for uh, Madam Chair. Hvala. Prevzela sem predsedovanje od eh, gospe predsednice. Čez deset minut se bo vrnila. Gospa Bermeho, izvolite. Hvala za vaše besede. Poskusili bomo navezati stike s poslanci, kar zadeva konkretne spremembe. Troje. Omejiti želimo področje uporabe in ugotoviti moramo, da. Veliki niso enaki majhnim, to pomeni, da ne moremo kar domnevati, da so vsa podjetja velika in da so vsi podjetniki majhni. Še posebej, kar zadeva posledice, majhne platforme včasih niso v skladu z vsemi pravili, ker preprosto ne morejo biti, zato ker nimajo viro za to. Kazen za majhne platforme bi morala biti manjša za to. Prav tako je zelo pomembno, da zagotovimo prožnost glede spreminjanja razvrščanja. Če je treba v pogoje zapisati, kako deluje razvrščanje in če je potem treba 15 dni vnaprej povedati, ko se spremeni razvrščanje, kot ma se pa nimaš prožnosti, da bi se učil in da bi preprečil slabo vedenje slabih akterjev. Zato je ta prožnost pomembna. In tretjič, sedmi člen, točka 2.b, to je popolnoma nejasno za nas. Hvala. Uh, Gospod Steng, komisija. Hvala. Najprej, kar zadeva pravosodne postopke. Dobro, če ste se učili v Ameriki, vem, da ste nekoliko vznemirjeni, če se omeni kolektivna tožba. No, ne gre za to, da bi imeli ameriške kolektivne tožbe, ampak eh, rezultat bi bil ta, da platforma potem uredi svojo politiko za to, da bo v skladu za členi te uredbe, ne pa, da bi imeli posamezne transakcije med uporabniki in korporacijo. Edina posledica sodnega postopka bi bila naslednja. Če ne ravnate v skladu s petim členom, bi od vas zahtevali, da od takrat naprej ravnate v skladu s petim členom. In tam je navedeno, kakšne bi bile eh, zahteve in kakšni so cili. To je navedeno v 5.3. Kar zadeva eBay, Nekdo je omenil regulativni okvir. Strinjam se z vami, da potrebujemo okvir, ki bo prijazen do podjetij. To mora veljati v splošno. To ni edini predlog, ampak eh, to velja tudi za platforme. DSM upam, da bo poskrbel, da bo digitalni enotni trg omogočil lažje poslovanje čez meje. Ne želim si, da bi MSP bili odvisni od platform. Sveda platforme so neke vrste omogočevalniki, ampak lepo bi bilo, če bi podjetja imela svobodno izbiro, da lahko prodajajo preko platforme ali ločeno. Zato pa potrebujemo strezen okvir. Omenili ste tudi raznovrstnost platform, ki so vključene v področje uporabe, ampak vprašanja so skupna in prečna. Kaj ti Pogosto se pojavljajo vprašanja glede pogojev, glede možnosti brisanja, vedno ko obstaja mehanizem razvrščanja. Vsakič, ko govorimo o podatkih, vedno se pojavljajo ta vprašanja. Vprašanja so torej enaka, ampak nismo šli v podrobnosti. Vse temeli na načelih in želeli smo imeti načelo zdravega razuma. In to je odgovor španski kolegici. Telo majhne platforme po našem mnenju ne bi smele imeti težav pri skladnosti. Ne govorimo o skladnosti tipa GDPR. Ne, gre za temeljna načela. Bodite pošteni, pregledni. Edino bolj zahtevno obliko določb so določbe v zvezi s skladnostjo, ampak tukaj bi lahko imeli izuzetje za MSP-je. Delati je treba dostojno in pošteno. To je pač dobra proksa. Ne trdimo, da je vsaka platforma slaba in da kršijo predpise. Ne, obstajajo tudi dobri primeri. In verjetno bi lahko platforma, ki je velika, pomagala manjšim. Velike platforme mi večkrat rečejo, da se to lahko pojavi, ampak nismo bili dovolj pozorni na to posvečali smo se temu, da pomagamo potrošnikom in da imamo na koncu zveste uporabnike, da smo zanemarili odnose z podjetji, zato mislim, da lahko poskrbimo za dobro prakso povsod in ne gre samo za velike uporabnike in velike platforme, zato ni pragov. V preiskavo smo ugotovili, da imamo platforme v različnih delih gospodarstva in potem pogosto pride do tega, da so oni neke vrste varuhi glede vstopa na to tržišče. To seveda niso, to pa tudi ne pomeni, da so vse manjše platforme popolnoma nedolžne. Ko smo poslovne uporabnike prosili, da opozorijo na platforme, s katerimi so imeli težave, smo dobili veliko različnih odgovorov. Veliko je bilo primerov, ko so majhne platforme z manj kot 200 zaposlenimi, ki bi bile majhne v tradicionalnem smislu, eh, so bile izpostavljene. Te platforme pa imajo milijone uporabnikov. To so lahko naprimer druge trgovine z aplikacijami od glavnih dveh. To je lahko glavna platforma za prodajo ur, za prodajo vina, piva, umetniških izdelkov in tako naprej. Gre za včasih peščico ljudi in milijone uporabnikov. Zato nekdo, ki prodaja ure, pivo, vino ali karkoli, so seveda zelo pomembni in oni želijo priti do svojih uporabnikov. Te tradicionalne ločnice med velikimi in majhnimi se nekako zabrišejo. Mi pa smo pravila zasnovali tako, da je z njimi preprosto ravnati, jih razumeti. Prav tako nismo želeli uvesti preveč predstavnik iz Hotreka je lepo povedal, kakšna je situacija in tudi drugi. Odločili pa smo se, da bi se posvetili bistvenim vprašanjem. Nismo se vključevali v podrobnosti. Pripravili smo splošna profila in kodekse ravnanja v specifičnih delih, naprimer gre za tako imenovane OTA-je. Oni lahko dosežejo svoje odgovore za to, da rešujejo specifične probleme. Sveda imamo observatori in revizijsko klauzulo za reševanje vprašanj, ki se lahko pojavijo kot zelo pomembna. Ne na zadnje pa še nekaj, gospod predsednica, vi ste vprašali nekaj, kar zadeva jasnost. Mislim, da to povzame celoten predlog. Gre za zagotavljanje jasnosti. Z našim predlogom ne spreminjamo pravil, ne urejamo dostopa, preprosto zahtevamo, da so platforme velike ali majhne, jasne glede poslovanja in potem pač morajo svoje zaveze tudi izpolnjevati. To je to, hvala. Eh, hvala. Jaz pa bi imela še nekaj vprašanj, glede na to, da smo dobili še nekaj časa predvsem so namenjena družbi booking.com. Zelo lahko razumemo, kaj se dogaja, kaj ti to družbo vsi uporabljamo. Rada bi vprašala, kaj za vas pomenijo pošteni pogoji, ko trgujete s poslovnimi subjekti. Sama menim, da je prav, da morajo pač plačati 15 odstotkov če jim namesto njih prodate sobo, to je pošteno. Ampak ali se vam zdi, da je pošteno za hotele in uh, namestitve bed and breakfast, da jim ni dovoljeno, da bi prodali druge sobe, ki jih imajo, po nižji ceni? Namreč imate pogoje, da jih morajo prodati po isti ceni. Ali je to pošteno? Prav, plačate isto za konkreten uh, produkt, ko prodajate sobo, ampak potem pa uh, se tudi na mesto njih odločate, kakšna je cena za njihove druge produkte. Ali se mi zdi to pošteno? In potem vprašanje za komisijo. Zakaj niste uporabili besedne zveze pošteni pogoji v predlogu? Bi to lahko pomagalo k večji razjasnitvi tega, da bi platforme morale ponujati poštene pogoje in ne zgolj pogojev. Kdo bo začel? Vi? Hvala in vesel sem, da imamo dovolj časa, da se spustimo v podrobnosti, kajti pogosto eh, vse skupaj tiči v podrobnostih. Torej, govorite o klauzulah, eh, paritetnih klauzulah MFN. Če mi boste dovolili dve do tri minute, bi vam želel pojasniti, kajti tukaj. Uh, obstajajo napačna razumni, razumevanja paritete in ože paritete. In prišlo je do pomembne spremembe sredi leta 2015, ko v evropskem gospodarskem prostoru smo se, potem ko smo se pogovarjali z organi za varovanje uh, um, uh, konkurence, uh, smo se odločili, da bomo prišli z široke paritete na ožjo pariteto. Široka pariteta pomeni, da bed and breakfast ni mogel ponujati nižje cene na nobeni drugem distribucijskem kanalu, spletnem, ne spletnem uh, ali kako, neposrednem ali uh, posrednem. Torej, to je stvar preteklosti. Nihče v tej skupnosti ne brani danes več široke paritete. Kaj pa pomeni ožja pariteta? To pomeni, da kjerkoli imate, na vseh drugih eh, kan, eh, kanalih, razen na enem, ima lastnik celo vso možnost, da razlikujejo po cenah. Ta edini kanal pa je spletna stran hotela, ki je samo klik stran. Uh, vse druge kanale, tudi prek telefona ali tudi, če najde stranka hotel prek nas, po, eh, potem ga pogugla, pokliče in reče, gledajte, to ceno najdem na Bookingu, mi lahko ponudite nižjo ceno, to je mogoče, ne pravim, da nam je to všeč, ampak takšna so pravila igre, če že govorimo o poštenosti. In če se vrnem k. Um, Prodajam OTC, ima približno 25 odstotkov uh, in to pomeni, da 70 odstotkov trga je še vedno takega, kjer obstaja vsa možnost za ponujanje boljših cen. Tako da imam pravzaprav res, uh, sem vesel, da imam priložnost to dodatno pojasniti. Ali je to pošteno? Uh, organi za varstvo konkurence po Evropski uniji, Generalni direktorat za konkurenco, tudi Evropska mreža za konkurenco so vse to preučili in z eno samo izmje, izjemo nemškega organa za boj proti a, eh, monopolu so vsi organi očitno menili, da je ta rezultat a, eh, pošten kajti po celovitih ocenah in uh, gospodarskih študijah so, bili, so bile te zaveze z leta 2015 sprejete argument je za stonkarstvo, namreč da investiramo mogoče za to, da je to mogoče in če govorimo o poštenosti, je to po mojem neka vrsta pošteno ravnoteže med tem, kar nudimo poslovnim partnerjem in to, kar dobimo sami. Hvala. Gospod Steng. Zakaj nismo uporabili besedice pošteno v našem uredbi? V naslovu smo uporabili to uh, besedo, gre za poštenost in preglednost. In seveda smo razmišljali o tem, ali bi morali imeti uh, klauzulo, ki bi rekla ne bodi nepošten, ampak smo se. Uh, odločili drugače, kaj ti gre za uredbo in mora biti posem jasna, ker je neposredno uporabljiva. Uh, Eh, slišali smo te različne argumente med Hotrekom in Bookingom. Ena stran pravi, da ni pošteno, da hoteli ne morejo ponujati na spletni strani cenejših storitev. Druga stran pa pravi, to bi bilo pošteno, nepošteno, če bi to počeli, potem bi vsi zastonkarsko uporabljali našo platformo. In to je zgolj en primer in pri vsej uredbi bi lahko našli potem dva uh, argumenta glede tega, kaj je pošteno in kaj ni. Torej v uredbi bi moralo biti kristalno jasno, kaj to pomeni in to bi pomenilo, da bi imeli črn seznam klauzul, ki bi se nam nam zdele nepoštene, ampak to bi bilo zelo težko zagotoviti. To, kar smo potem naredili, Artikel artikel, ses... Iz člena v člen je zapisano v tej uredbi, kaj se nam zdi nepošteno. Torej, nimamo seznam prepovedanih eh, nepoštenih klauzul, temveč je zapisano, da je nepošteno, če vaši pogoji niso jasni. Ni pošteno, če jih spremenite, pa ne date 15 dni poslovnim uporabnikom, da se prilagodijo. Nepošteno, če, potroš, eh, če uh, poslovni uporabniki ne vedo, na kakšni osnovi ste jih zbrisali seznama. Ni pošteno, če jim ne pojasnite, zakaj ste to ali drugo storili. Skratka, vsak, član govor, vsak člen govori, kaj je nepošteno, če neka platforma ne zagotavlja tega in onega svojim poslovnim subjektom. Mislimo in upamo, da ti členi in določbe preprečujejo nepoštenost, ki smo jo zaznali pri raziskavah. Hvala lepa, gospod Debera. Hvala lepa, gospa Šaldemozer, za besedo in hvala lepa tudi za ta pojasnila. Moje osebno mnenje je, da če imenujemo ta osnutek uredbe, um, poštenost in preglednost, da je razlog zaradi tega, da, uh, trenutno v direkt, da trenutno prakse niso poštene in pregledne in da želi to ta direktiva in uredba spremeniti. Še nekaj glede klauzule o oži pariteti. Čeprav nisem strokovnjak za to, ampak videli smo in komisija lahko to potrdi, da ni bilo nobenega rezultata. In to, kar je povedal kolega in partner iz booking.com, pozablja je, da hoteli niso mogli ponuditi nižje cene na lasni spletni strani. In znova gre torej za vprašanje razlage, ampak če pravimo, da je krasno, da lahko po telefonu ali na konvencionalen, nespleten način ponudiš drugo ceno, ne bom rekel, da je to diskriminacija, kajti ta beseda bi bila premočna, ker smo partnerja in tudi džentlemena, ampak stvar je taka, da hotel sedaj nima možnosti, da bi tako nižjo ceno dal na svojo spletno stran. Govorimo o digitalni agendi eh, oziroma so digitalno prihodnost, torej bi to moralo biti omogočeno. Zato pozivamo k prepovedi paritetnih klauzul. Pravzaprav ni mi všeč ta besedna zveza. Pravim, svoboda nadzora nad lastnim kanalom uh, um, ki bi jo naj imel potrošni uporabnik. In vemo, kakšna je um, marketinška moč Bookinga, ta bo ohranjena, trenutno pa obstaja ta monopol in moramo znova ponovno uravnotežiti moč, kajti ta, to razmerje moči trenutno sedaj ni v ravnovesju. Hvala lepa vsem, da ste nam dodatno pojasnili vse te vidike. Pripričana sem, da se bomo k tej vr, eh, razpravi še vračali. Vendar pa imamo še nekaj govornikov, kajti z dvema podjetjama smo se dogovorili, da bosta dobila besedo in pojasnila, kakšno je njuno stališče. Prvo podjetje je podjetje Sinam. Gospa Agaca Novaka bo dobila besedo, upam, da sem pravilno izgovorila. Izvolite. In se opravičujem za to izgovorjavo. Hvala lepa, da ste se z nami dali uh, možnost, da danes že drugič spregovori. Tisti, ki danes dopovdne niste bili tu, seznam je češko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1996, odtlej pa uspešno vodi češki trg brskalnikov in spletni trg. In po zaslugi seznama je češki trg edini uh, trg v Evropski uniji in eden redkih trgov eh, na svetu, kjer imamo lokalnega akterja, ki je vodilni na trgu, tako kar zadeva eh, storitve brskalnikov in spletnih eh, storitev. Nekoliko sem presenečena, da še nismo govorili o vidiku, ki se mi zdi zelo političen in tudi najbolj občutljiv. Gre za področje uporabe, ki je bilo v zadnjem trenutku razširjeno tudi na brskalnike. Vidimo, da veliko brskalnikov po svetu ni, tudi v Evropi seveda ne. Poleg tega vidimo, da je nenamerna posledica tega z evropskim akterjem in je pravzaprav seznam potem, Eh, žrtev teh neželenih, nenameravanih posledic. In zaradi tega omenjam širitev področja uporabe na brskalnike. In tudi glavni parametri se torej uh, o, o, sedaj uporabljajo za brskalnike. Seveda pozdravljamo uh, um, dodatne vidike te uredbe in tudi dodatne zahteve glede preglednosti, ampak ko govorimo o glavnih parametrih, še vedno ne vemo, kdo je tisti, ki bo odločal, kateri bo do glavni parametri eh, za razvrstitev pri brskanju. Ne vemo, ali bomo lahko delovali skladno za to uredbo um, ne vemo, ali to, kar počnemo, že zadošča za skladno ravnanje, kajti ne vemo, kdo je tisti, ki bo določal glavne parametre. Brs, brskanje pravzaprav odraža tudi um, več parametrov. Gre za neodvisen proces, ki temeli na strojnem učenju. Torej vsako iskanje in vsak dokument uh, je pravzaprav predstavljen in priporočen enkratno na podlagi nekih individualnih izračunov. Torej 20 let že razvijamo metodologijo, eh, gre za učenje na podlagi odločitev, spremljanje odločitev na podlagi razraščanja drevesa. Torej, ne vemo, kdo je tisti, ki bo pristojen za določanje tega osnovnega nabora parametrov, ki um, pri osnovnem brskanju pravzaprav določajo razvrščanje. To v veliki meri potem vpliva na potrošnike, uh, In zato smo proti temu, da bi se področje uporabe razširilo na brskalnike. In z veseljem poslušam, da je poročevalec že omenjal MSP-je. -je. Mi nismo MSP-ji, kajti zdaj smo že zrasli in obstajamo na lokalnem trgu že več kot 20 let, ampak vsekakor pa. Eh, zaposlujemo okoli 1200 zaposlenih, torej nismo več eh, malo ali srednje veliko podjetje. Eh, Še nekaj besed o pogojih uporabe. Zdi se nam, da je do neke mere vsega, nepraktično to. Sicer je, je izvedljivo, vendar pa bo to težavno. Namreč na, način, kako delujejo spletne strani in brskanje, da bi 15 dni vnaprej obveščal vse uporabnike spletne strani, ki niso nujno naši o, poslovni uporabniki. Splet se razvija, iz dneva v dan se spreminja. Če bi in to se spreminja na dnevni bazi. Če bi torej 15 dni vnaprej eh, pošiljali eh, obvestila o spremembah pogojev porabe, bi to za nas bilo zelo težavno. Hvala lepa. Zadnja govornica danes bo gospa Regner, predstavnica Spotifyja. Hvala lepa, gospa Šaldemozer. Govorila bom imenu Spotifyja, torej eh, švedskega ponudnika za prenašanje uh, Eh, glasbe, pa tudi združenja evropskih digitalne glasbe, kjer imamo več uh, sedem tisoč digitalnih družb. Platforme vsekakor igrajo pomembno vlogo pri povezovanju podjetij in potrošnikov in eh, smo pravzaprav umestnik med potrošniki in eh, podjetji. Bistvena vloga pa pomeni, da v nekaterih primerjih več podjetij, tudi v glasbeni industriji, postaje če dalje bolj odvisnih od platform, da sploh pridejo v stik s potrošnikom. Naj vam dam primer. 80 odstotkov uporabnikov Spotifyja nas dostopa dostopa preko aplikacije. Imamo seveda tudi nove platforme eh, z eh, eh, glasovnimi pomočniki in tako naprej. Torej, ta odvisnost od platform pomeni, da smo odvisni tudi od tega, ali platforme delujejo pošteno. In v digitalni glasbeni industriji smo naleteli na več praks, ki so nepoštene in diskriminatorne. Ne izvajajo jih vse platforme, ampak nekatere pa. In te prakse vključujejo naprimer obveznosti, ki jih nalagajo platforme, da se uporabi edinstven sistem platforme za plačilo, ta lahko pomeni, da so s tem povezane visoke pristojbine, kar vpliva na izbiro potrošnikov. Tudi omejujejo našo možnost komunikacije z potrošniki, z uporabniki, potem obstaja tudi omejitve glede interoperabilnosti z drugimi platformami. To pomeni, da na določenih platformah naših storitev uporabniki ne bodo našli. Te omejitve vidimo še zlasti, kadar platforme konkurirajo storitvami tretjih strani. Torej prihaja do navskrižja interesov in to vodi do večjega tveganja nepoštenih praks kadar torej platforme diktirajo eh, eh, to vrstne pogoje, to znižuje inovativnost, konkurenčnost podjetij in znižuje tudi možnost izbire potrošnikov, kajti nimajo dostopa do storitev, ki bi jih želeli. Kar zadeva pravna sredstva, govorimo, da imamo neuravnotežje eh, med močjo uporabnikov in platform. Torej tukaj ni rešitev in številni ponudniki se bojijo tudi pravzaprav povračilnih ukrepov platform, če bi se pritoževali. Kaj torej potrebujemo od tega predloga uredbe? Zelo pomemben je namen te uredbe, kaj ti pripoznava, da obstajajo nepoštene prakse in to je že pomemben vidik. Vendar pa, predlog se osredotoča na preglednost in pregled, eh, zakonodaja o preglednosti ne preprečuje nepoštene. Lahko veste, da platfor, kaj platforma počne, vendar pa s tem še eh, ne odpravljate nepoštene prakse. Zato potrebujemo dvoje, kar more zagotoviti ta predlog. Želimo konkretne obveznosti, da se ne upleta v določene konkretne nepoštene prakse, naprimer platforme ne bi smele več eh, diskriminirati napram konkurenčnim storitvam in še to, kar manjka v tem predlogu, so učinkovita pravna sredstva. Iz izkušenj vemo, eh, da medijacija in samoregulacija ne delujeta, če ni ravnotežja, ravnotežja musi in moči in kadar um, obstaja na skriže kon, uh, konkurence. Tako da uh, ta vidik še manjka in veselimo se že pripravljena predloga v tej smeri. Hvala lepa, hvala tudi vsem kolegom in kolegicam, predstavnikom komisije in vsem panelistom, da ste se odrežili današnje javne predstavitve. Če tudi nas ni toliko, je bil ta pogovor res izjemno zanimiv in uh, gre zgolj za prvega izmed vrste pogovorov in verjetno nas bo uh, delo na to temo spremljalo še več mesecev, gotovo se bomo še slišali. Za danes pa se vam zahvaljujem in res najlepša hvala za ta odličen input eh, za naše prihodnje delo. In s tem bom eh, ta del zasedanja eh, zaključila. Hvala lepa. Did you want to send? Uh, Samo naj povem, da je, sem zaključila javno predstavitev, ne pa se je v celoti.